Let's start, colleagues. Pa začnimo, kolegi. Naslednja točka na dnevnem redu je letno poročilo EDPS. Kolega Giovanni Butarelli, Evropski nadzornik za podatke, je z nami in bo predstavil to poročilo. To je tretje letno poročilo v sedanjem mandatu EDPS. Kot vsi vemo, je Evropski nadzornik svetovalec parlamentu. Na voljo je odboru in sem članom za neformalne in uradne nasvete glede vse zadev povzanih z varstvom podatkom, glede dobrabilnosti, digitalne vsebine in e-zasebnosti. Prav tako vemo, da se je EDPS pripravljen na to, da bi sekretarijatu pravnega odbora za Evropsko varstvo podatkov. Maja predstavil GDPR. To je delovna skupina iz nekdanjega člena 29. Gospod Butareli, vi boste predstavili vse te vidike v vaše predstavitvi. Dobite 15 minut za predstavitev. Prosim. Good morning, everybody. Dobro jutro, sem skupaj, hvala predsedujoča, za to predstavitev. Poslanci, naj rečem, da mi je veliko čas, da lahko predstavim IDPS e letno poročilo za lansko leto. To je 14. letno poročilo. Na nek način je to konec nekega obdobja. Ko sem oziroma ko bom predstavil letno poročilo za letošnje leto, ne bom omenjal le tega poročila za vas, ampak bom to predstavil tudi sekretarijatu upravnega odbora za EDPS. No, veliko moramo postoriti za to, da bi ta organ imel vse od prvega dne za to, da bi ponujal visoko kakovostne storitve za posameznike. Uspeh ne bo odvisen le od mehanizma doslednosti, ampak tudi od dobre volje in kolegijalnosti so članov odboru radi bi dosegli konsenz o tem, kako se ukvarjati s čezmejnimi primeri, kako zagotavljati praktične svete za nadzornike. Seveda bomo imeli tudi sankcije, ampak tu vidimo, da je kar nekaj kulturnih razlik med 29 regulatorji za mizo. Vedno bolj se moramo pogovarjati z enim glasom. Zlasti danes, ko vidimo zadnje dogodke glede rabe nekaterih osebnih podatkov na spletu. Kar nekaj je manipulacij in mikrotargetinga in to potem vpliva na državljane. Zaključuje se nek del digitalnega obdobja, sedaj bomo videli, kako bo spravili, ki bodo obravnavane sprejete tu, kako bo to izvajeno v prvi generaciji digitalne generacije. No, nasplošno lahko rečem, zadovolj sem, da so institucije pripravljene. To ni kliše, ampak v institucijah je tako kot zasebno v sektorju, kaj te velikost je pomembna. Poznamo te trende, ko manjši evropski organi potrebujejo več vodil. Več institucije imajo več virov, več izkušenj za oblikovanje programov upravljanja s tveganji. Če si pogledamo nekaj preteklih let, se nam zdi, da so bile naše napovedi precej dobre. No, dvigovali smo brvi, ko smo pred nekaj leti slišali, da moramo obravnavati etična vprašanja o tem, kako se razvijo tehnologije, ki so povezane z zbiranjem podatkov. Še vedno pozivamo k odgovornosti, ne le k birokraciji, seveda moramo delati učinkovito imeti moramo tudi učinkovito varstvo podatkov. Uredba o varstvu podatkov je zelo pomembna, ni pa dovolj, kajti trg je močno skoncentriran. Tehnološki giganti so prisotni na trgu, imamo kar nekaj sistemičnih težav s spremljanjem, kot smo to danes že videli. V zadnjem analitičnem primeru iz Cambridgea potrebujemo različne regulatorne ukrepe. Zato sem bil vesel, ker je Ana Gomaš iz odbora Libe pozvala k usklenemu pristopu glede vaše zanimive resolucije o big data in o pravicah iz lanskega leta. Kakšno je moje sporočilo za vas? To je leto varstva podatkov in zasebnosti, to je na vrhu politične agende. Sedaj uh, bo izziv ta, da to ostane v spredju. To je sedaj prioriteta in tako tudi mora biti. Moja vloga skupaj z dobrim kolegom iz občinstva, to je Vojček Vjevoroški, skupaj morava delati iskreno in pošteno, svetovati morava institucijam, delovati morava na zahtevo sodišča, preden gre vse na Evropsko sodišče in najna vloga se bo nadaljevala tudi po sprejetju GDPR-a. Ampak seveda moramo poskrbiti za sinergije, tudi danes morajo obstajati. Kaj ti eh, svetujemo tudi upravnemu odboru, tudi tu bo aktivni in lojalni člen te verige. No, razumemo, da nas Evropski parlament gleda, želi od nas hitre tehnološke nasvete. Zlasti kako je varstvo podatkov pod vplivom novih tehnologij, ki se oblikujejo. Kot sem rekel, to je leto varstva podatkov. Od danes naprej boste videli najnovejšo plat mednarodne konference vsega, kar zadeva zasebnost varstva podatkov in drugega na svetu. Ta konferenca bo potekala v tem parlamentu letos od 22. do 25. oktobra. To so olimpijske igre o varnosti, zasebnosti, varstvo podatkov. Mi sicer ne tekmujemo drug proti drugemu, ampak vsekakor smo vsi v istem čovnu in se ukvarjamo s sodelovanjem. In to bo tudi priložnost, da pokažete vodilne sposobnosti, da spoštujete zakone, da ste ženske in moški, ki se ukvarjate s tem. Pročevali bomo digitalno etiko, tam bo veliko zelo pomembnih politikov, vodi iz celega sveta. Ta teden boste v Strasboru, ampak to mora biti vaša platforma, da pokažete, da Evropska unija razmišlja napredno. Ostati moramo mirni, konsolidirati moramo doseženi napredek. Lani smo začeli delati z vami in svetom glede predloga o direktivi, ki se nanaša na digitalno vsebino. Obravnavali smo tveganja, ki so v zadnju GDPR, letos vam bomo pomagali tudi pri pobuda glede prostega pretoka podatkov. In tako kot pri sporozumih na področju trgovine, naložb, mora biti tudi tu jasno, da ne smemo imeti vrzeli, ko gre za kompromise pri teh vprašanjih. Varstvo podatkov je v spredju, treba je upoštevati pravila. Sinoči smo objavili tudi mnenje o varstvu podatkov in o spletnih manipulacijah. Zakaj? Menili smo, da bi v skupnosti varstva podatkov morali imeti to informacijo o lažnih novicah, sovražnem govoru, o mikrotargetingu. No, tu pa smo pozabili nekaj zelo enostavnega na zlorabe. Grede digitalnih podatkov ljudi na spletu. Tu še vedno ni odgovornosti, zato moramo nenihno nadzorovati vedenje in obnašanje. Uredba o e-zasebnosti bo tudi, po mojem mnenju, storila še več za to, da bi ustavili spletno manipulacijo. Pred desetimi leti je globalni finančni sistem propadal. Zato ker nismo imeli na milijone in milijone mikrofinančnih odločitev sistemov, ki jih nišče ni razumel. Zdi se mi, da smo ponovno pri istem žarišču, kajti imamo ponovno isto pri globalnem informacijskem sistemu. To vpliva na naše demokracije, zlasti sedaj, ko se bližamo volitvam v Evropskem parlamentu prihodnje leto. Še nekaj na koncu. Glede dejavnosti, ki se nadaljujejo, glede reforme uredbe 45 skozi 2001, tako kot vi, sem tudi jaz prepričan, da mora Evropska unija biti tu vodilna, tudi pri zakonih, ki jih sprejemamo in tudi pri tem, kako izvajamo te zakone. Tako kot vi, sem tudi jaz zelo vesel te priložnosti, da lahko GDPR uskladimo, kolikor se le da, z vsemi organi Evropske unije, zlasti s tistimi iz nekdanjega tretjega stebra glede organa za preiskovanje in pravosodno sodelovanje. Mi smo jasno podprli to idejo enega zakona za vse, zlasti, ko gre za upravne podatke. Menimo, da lahko izpolnimo te interese glede varstva podatkov, če ohranimo obstoječe visoke standarde in če poskrbimo za doslednost, koherentnost in predvidljivost vseh subjektov pri podatkih. Kot nadzornik sedaj vidim tudi, kako Europol želi izpolniti te nove odgovornosti. Dosegli smo že dogovor glede tega, da bo agencija potrdila smernice pri tem konceptu vključenih podatkov, da bi predelovali podatke na isti način podatkovni banzi. Ampak to intenzivno delo se nadaljuje glede hranitve podatkov podatkov, glede drugih vprašanj, glede analize produktov. Vsekakor smo na pravi poti. No, za konec pa še nekaj. Naj pohvalim tudi to hišo. Zelo ste bili obremenjeni, veliko odgovornosti imate za varstvo podatkov, vi ste zelo blizu podpisa zgodovinskega poglavja, brez precedensa, kjerkoli na svetu. Več kot sto držav črpa na vdih iz evropskega pristopa do omejevanja podatkov o življenju ljudi na spletu. In zelo smo hvaležni za to. Sedaj pa letošnje leto, do naslednjih volitev, še eno leto časa imamo. Vedeti morate, da smo vam posem na voljo v EDPS. Res bi vam radi pomagali zaključiti to delo. Močno se zavedamo, katere točke je treba opredeliti, pojasniti, glede uredbe 45.21, glede e-zasebnosti, veliko prečakovanje Evropske unije in po vsem svetu, glede e-komuniciranja, cili zagotavljanja popolne doslednosti ne smejo biti podcenjevani. Vidimo nekatere šampione in zelo pomembne člane, ki so rekli, da bodo mogoče zapustili to hišo v prihodnosti in res bi jih radi posebej pozdravili. Ustanovitelj spleta Tim Benderslij je prejšnji teden povedal, da sedaj vidimo dve dimenziji spleta. Najprej to, da gre za monetiziranje pozornosti ljudi in gre tudi za monetizacijo podatkov, to prinaša digitalno bogatstvo za vse. Za vse. In drugič, to moramo urediti, da ne bodo velike platforme reševali stvari za nas. To ni pošteno tudi za evropska podjetja in zagonska podjetja, tudi ni pošteno za vse ljudi v Evropski uniji. Tudi do tehnoloških gigantov to ni pošteno, to, to tudi ni v javni odgovornosti, da regulirajo trge. To je vaša naloga, to je v vašem mandatu, da vi to uredite za evropske državljane. In zato se vam zahvaljujem za pozornost in seveda sem vam na voljo za morebitna vprašanja. Thank you very much. Hvala, kolega Butareli, za zelo celovit razumljiv govor. Glede letnega poročila, sedaj pa predajam besedo članom. Najprej kolegica Kinč. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu Obotarilju za njegovo predstavitev. Kratka bom. Kaj ti vi ste govorili o etiki varstva podatkov. In uh, če je to v središču naše razprave, to pomeni, da so se stvari zelo spremenile. Pomislimo na Cambridge Analytico rada bi govorila o tem, kajti tukaj je prišlo do kršitve podatkov in pa eh, nismo jamčili varstva osebnih podatkov, ni bilo preglednosti pri eh, shranjevanju podatkov uporabnikov in kar je še hujše. Smo pred volitvami in sedaj so ogrožene tudi demokracije v številnih državah. V luči tega v luči sovražnega govora, v luči lažnih uh, novic. Me zanima sledeče, kako boste ukrepali v zvezi z Cambridge Analytico? Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Diaz de Mera, si naslednji. Hvala lepa, kolega Butareli. hvala za predstavitev vašega poročila. Včeraj smo vas videli odaleč v Sofiji, niste nas videli, ampak kolega Pirovski je bil tam in je prisoten tudi danes. Jaz sem nekoliko zaskrbljen zaradi drugega dela vaše pozitivne ocene, kjer omenjate varstvo podatkov v okviru Evropola. Rekli ste, da gremo naprej v pravi smeri. To je eno, ampak skrbi me pa drugo. Rad bi slišal pojasnilo glede točke B. Omenjate namreč obdobje hrambe podatkov in vse, kar je povezano z analizami. Jaz to vidim kot šibke točke. Ali lahko to dvoje pojasnite? Hvala. Hvala. Augustin? Kolega Lopez Aguilar. Gracias. Hvala lepa. Kolega Butareli, hvala za vaše delo. To je obdobje razmisleka glede zadnjih škandalov, ki smo jih videli, ki vplivajo na pravno vest ustavnih demokracij in organizacije, ki temelijo na spoštovanju temeljnih pravic. Jasno je namreč, da monopoli megakorporacij ali velikih korporacij, tehnoloških gigantov, res odpravljajo jamstva, v katera smo zaupali prej. Tu gre za temeljne pravice, gre za zasebnost, gre za osebne podatke, zaupanje. Jaz bi rad slišal naslednje, v kolikšni meri lahko predvidimo, da bo GDPR krepil pravice. tu imamo različne pravice. Treba jih bo krepiti, mogoče revidirati v bližnji prihodnosti. Zato, da bi ščitili to, kar je bolj izpostavljeno kot kdajkoli. To so temelje pravice, ki so spostavljene manipulacijam nedržavnih akterjev. Gre za tehnološke gigante, ki lahko manipulirajo s temi podatki. In uh, to ni pod nadzorom institucij, preiskovalnih organov. Treba je zagotoviti tudi delo organa za preiskovanje. In sprašujem vas o tem, da imamo tudi stalne geolokacije ljudi. Imamo tudi neomejeno shranjevanje podatkov, glede zasebnosti teh ljudi. Big data to omogoča. Da so stara pravila zastarela, to vidimo. In na GDPR prinaša spremembe. Hvala. Gomez. Ana Gomeš. Ana. Thank you, Hvala, kolega Butareli. Hvala, da ste tu ugotavljam, da mogoče eh, se ne počutite najbolje. Hvala, da ste tu. Hvala za to, kar ste rekli v vlogi tega parlamenta. Mislim, da smo tega zelo veseli, zelo smo veseli interakcije z vami in vašo službo. To je bilo temeljnega pomena. Zanima me, če menite, da je GDPR pripravljen za to, da ga MSP izvajajo. Nedavno je bil tu izvršen direktor Siska in je rekel, da so velike korporacije pripravljene, ampak kaj pa majhne srednje velika podjetja? Kaj vi tu predvidevate? Potem še nekaj. Seveda se strinja s pomisliki Cecil glede tega škandala o Cambridge Analytical. Kakšni so vaši nasveti za nas, kaj ne storijo institucije? Sveda vidimo, da so osebni podatki zelo pomembni za mnoge. Vidimo, kako se stvari razvijo, recimo vidimo tudi kriptovalute, kako to pomaga tudi pri pranju denarja, organiziranemu kriminalu vidimo tudi umetno inteligenco, ki se širi. Vidimo programe za to, da se uporablja tudi brezpilotna letala za pobijanje civilistov. Potem smo slišali včeraj od prvi osebi, ki je umrla zaradi avtonomnega vozila brez voznika. No, delamo na big data, imamo tudi umetno inteligenco. Dobro, ne moremo ustaviti tehnološkega razvoja, imamo velike izzive glede tega, kako to urejati. Ampak to pa me privede do zadnjega vprašanja. Kakšna je vloga nacionalnih odborov za varstvo podatkov? Kakšna je interakcija med njimi eh, z vašo službo, z vašo institucijo? Pri nas doma na portugalskem imamo zelo pristojne in visoko kvalificirane uradnike v našem organu za varstvo podatkov. Običajno ta organ zelo dobro svetuje vladi, včasih vlada to sprejme, včasih ne. Ampak potem pa vidimo nekaj zelo perverznega in sicer gre za instrumentalizacijo nacionalnega organa strani vlade. Vlada skuša prikriti ta velik škandal glede teh zlatih vizumov. To pomaga tudi pri korupciji, organiziran kriminal. Sedaj imamo tudi sojenje proti ministru za zunanje zadeve. On je eden obsojenih. Jaz kot poslanka, ne kot uh, kdorkoli drug, želim dobiti seznam ljudi, ki so dobili zlate vizume. In ta minister, ki je sedaj na sodišču, je skupaj z drugimi ministri izrabil mnenje nacionalnega odbora za varstvo podatkov izraven varstvo podatkov, zato da jaz nisem dobila tega seznama, da ni bilo objavljeno. Jaz sem prosila le za imena ljudi, ki so dobili zlatne vizume. Vedela sem, da bom tam videla veliko pokvarjenih ljudi, kriminalce iz celega sveta, ali ni to perverzno, da nacionalni organ za varstvo podatkov na mesto, da upravlja svoje naloge, deluje proti delu evropske poslanke, izrablja varstvo podatkov, da prepreči delovanje koruptivnega sistema. Pisno bom to poslala tudi vam vso dokumentacijo, kajte to se mi ne zdi prav, da podpirajo korupcijo. Hvala, kolegica Zipoje. Hvala, hvala kolego Butareliju, da je tu. Hvala za to poročilo. Hvala tudi za vse upravljeno delov z preteklih let. Mislim, da ste že omenili, da živimo v časih polnih izzivov. Ko smo začeli delati pred številnimi leti in smo se hvali z varstvom podatkov, smo govorili o nekaterih dokumentih, ki jih je treba zaščititi. Mogoče naj bi zaščitili elektronsko pošto, telefonske klice, sedaj pa se tehnologija razvija tako hitro. Govorimo o internetu stvari, govorimo o povezanih napravah in eh, skoraj da vse okoli nas je povezano s tehnologijo. Tehnologija že obstaja in vse bo lahko zbiralo naše podatke, celo naše mize, obleke, naše hladilniki, telefoni, televizijo, vse bo zbiralo podatke. Če bomo dovolili, se bodo podatki zbirali od vse posod. Torej, to postane vedno bolj pomembno. Potrebujemo močno varstvo podatkov, močna pravila, istočasno pa ste to že omenili. Potrebujemo dodatne regulatorne ukrepe in onkraj tega. Onkraj teh tehnologij, ki se tako hitro razvijajo, imamo drugi ziv. In sicer ste to že omenili, gre za to, da smo v vedno večji nevarnosti, da bomo na koncu imeli le majhno število podjetij, ki bodo nadzorovala vse te podatke, ki se zbirajo. Glede na to, da to lahko prinese veliko manipulacij glede političnih mnen, ampak nekateri že pravijo, da s vsemi temi podatki okoli nas, da je to v rokah le nekaterih akterjev. Mogoče lahko pametno življenje privede do situacije, ko je to konec življenja, pri katerem odločamo sami, kajti smo nenehno podoplivi drugih in gre za nenehno manipulacijo. Tu bi imela nekaj vprašanj. Najprej glede GDPR-a. Ta bo začel veljati maja. Ta datum se bliža, ampak občutek imam in mogoče lahko to pokomentirate. Občutek imam, da niso še vsi pripravljeni delati z novimi pravili. Prav tako bi rada vedela, kakšno je vaše mnenje, če imamo v državah članicah dovolj kvalificiranih ljudi, da lahko podprejo delo glede varstva podatkov in glede uradnikov, ki delajo v tem organu, glede in zasebnosti. Nimamo še uradnega stališča na svetu, ampak to, kar slišimo, nas skrbi. Kaj ti občutek imamo, da nekatere države, članice, nekateri akteri želijo omiliti vse, tudi to, kar je že v predlogu komisije da tu ne govorimo o stališču tega parlamenta. In ko gre za regulatorne ukrepe, si lahko predstavljam, da delamo na konkurenčnem pravu, ukvarjamo se z davki in s temi zakoni. Ne vem, če imate še kaj v mislih, ampak vi niste odgovorni za to, ampak če sem posem iskrena, sedaj slišimo govorice, da morajo velika spletna podjetja plačati tudi davke, ne vem, dva ali tri odstotke. Oprostite, za moje državljanje je to prav smešno. Nekateri naši državljani plačujejo precej več. Ne vem, zakaj bi potrebovali posebne davke za spletna podjetja, ampak to je še eno vprašanje, ki ga omenjam in še nekaj na koncu. Pred nekaj dnevi in tedni smo že imeli izmenjavo mnen glede zasebnostnega ščita. Mogoče ste vi v mestnem času slišali še kaj glede tega, če se stvari razvijajo ali pa če imamo tu še vedno ista vprašanja. Hvala. Kolegica Ernst za konec. Ja, Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Botareli. Eh, Zelo sem vesela, da ste tu, kajti vi vodite zelo progresivno politiko v Evropski uniji. Kajti to je ena izvrstnih stvari v Evropski uniji, torej varstvo podatkov nedvomno shodi med blešeča področja. Pred nekaj meseci sem obiskala Bolgarijo in takrat je bilo govora o revoluciji. Potem pa sem rekla, ja. To, uh, je, da, eh, to je revolucija, ko govorimo o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov. Tam so bila prisotna številna podjetja in eh, tudi nemška podjetja so dajala, naprimer, ja, ampak problem imamo z izvajanjem te uredbe. In ne vemo, ali nam bo to uspelo, zlasti, ko je šlo za majhne srednje velika podjetja. Torej, zanima me, ali imate kakšen eh, pregled nad izvajanjem eh, uredbe o državah članicah. Torej, kakšen je položaj, to bi nam bilo precejšno pomoč. To je bilo moje prvo vprašanje in sedaj drugo vprašanje. Po pravici ste povedali, da se Evropska unija prizadeva za visoko kakovostno raven varstva podatkov. Ne moramo ne vem kaj prizadevati od podjetij, od, podjetij, od um, javnih organov v državah članicah, uh, potem pa enostavno nič ne storimo uh, na ravni Evropske unije. Ampak uh, gledamo kar stran, mislim, da tako ne bo šlo. Uh, In prav je, da ste dejali, da moramo tudi na evropski ravni imeti jasen, visoko kakovosten režim varstva podatkov. No, in sedaj smo pri čarobni besedi Europol. Eh, bitke potekajo že mesece. občutek imamo, da je to sveti gral za svet, kajti svet eh, res noče izvajati sistema varstva, za varstvo podatkov, pričemer ta sistem velja za vse druge. Kako to ocenjujete vi? Kaj bi morali še storiti za to, da bi to prišlo do premika? Kajti svet enostavno izvaja blokado. In potem bi imela še eno vprašanje. Vedno znova eh, govorimo o predlogu eh, lex specialis, lex externalis. Dobro, če se v to spustimo, moramo najprej pojasniti, kakšno je tu razmerje. In to je strokovno vprašanje. Lex generalis, eh, lex specialis. Kakšno mora biti razmerje? Ali lahko ena stran izvodli drugo? V kakšnem razmerju morata biti? Uh, zato, da se na to lahko zanesemo. Torej, to bi bilo moje vprašanje. Kajti to bi zelo koristilo naši razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Botareli. Sedaj pa je čas za odgovor. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Začela bom za, začel bom za gospo Kinge. Za nami je trdo delo in sedaj nam je uspelo zagotoviti mednarodno razpravo o etičnemu vidiku nove tehnologije. Mi mislimo, da Eh, lahko pomembno vlogo odigrajo zakoni o zasebnosti, ampak to je, ni dovolj, če tudi bomo zapolnili dva manjkajoča kočka v zakonodaji in sicer je to um, uh, e-zasebnost in pa zasebnost za javne organe. Eh, sedaj imamo klirinško hi, digitalno klirinško hišo in pa uh, zagotovili smo, da organi, ki se s tem ukvarjajo, uh, so tu zajeti. Potem omenili ste eh, primer Cambridge analitike. In to nam pove, da je napočil čas za nov pristop kaj je uporaba umetne inteligence in pa uporaba novih sofisticiranih um, elementov pri novih tehnologijah v povezavi za koncentracijo moči v rokah velikih tehnoloških podjetij, um, zahteva čisto nov pristop. E, to pomeni, da bomo tesno sodelovali z pristojnimi organi, ki so eh, pristojni za uh, eh, volivne zakone in pa ki so tesno bomo sodelovali tudi z eh, organi, ki so blizu medijskim področjem. Vse, torej ni tako, da je vse, kar je tehnično izvedljivo, tudi moralno v redu. Mi bomo upoštevali načelo ograjene zasebnosti. Mi pa moramo razpravljati tudi s širšo skupnostjo razvijalcev, proizvajalcev, ki, ne, ki ne obdelujejo zasebne podatke, ampak imajo vendarle zelo pomembno odgovornost. Dostojanstvo se po našem mnenju ne spoštuje, čeprav to izhaja iz prvega člena pogodbe. imeli bomo eh, mednarodno konferenco, ki se bo osredotočala na etično razsežnost v okviru tako imenovane četrte industrijske revolucije. Kdo ima pravico, da lahko govori o etičnih načelih? Ali bi morali, bi morali govoriti o globalnih kriterijih? kajti ni nam uspelo po celem svetu zagotovili um, eh, eh, globalnih standardov na tem področju. Kako nam bo to uspelo na področju etike? Povabili bomo um, filozofe, sanjače, raziskovalce, zato da bi bolje razumeli, kako izvajajo določene etične eh, principe na različnih področjih. Potem pa bomo prišli k sklepom v zvezi s tem, kaj bi lahko dodatno storili na področju um, varstva podatkov in pa iz zasebnosti. Po našem mnenju je to izredno pomembna razprava. Že smo objavili uh, osnutek poročila uh, mednarodne skupine. Uh, ki se ukvarja z javnimi posvetovanji. En, to bo enkrat do junija. Potem bomo imeli pobodo oktobra, načrtujemo širšo razpravo, pričakujemo tudi za popolno deložbo Evropskega parlamenta. Poln sem zaupanja, da lahko uh, uh, uh, tudi drugi organi vodijo to pomembno razpravo o etiki. Mislimo, da smo glede Evropola na pravi poti. Začetek je bil težak. Imeli smo uh, začasne smernice, uh, ki so jih sprejeli, ne da bi se z nami posvetovali. Uh, To, da čez eh, nekaj, eh, nekaj mesecev kasneje smo eh, imeli sestanek z njihovim upravnim odborom. In tisti sestanek je bil zelo v redu, kajti velik del naših priporočil so spoštovali. Kar se tiče hrambe podatkov, vemo, da morajo deliti informacije in oni vedo, da morajo spoštovati načelo potrebnosti in proporcionalnosti. Nimamo ene rešitve, ki bi bila primerna za vse primere, zato moramo ukrepati od primera do primera. Treba je eh, pač eh, vsako kategorijo podatkov upoštevati posebej. Treba je za vsako kategorijo razmisliti, kaj je primerno in uh, treba je zagotoviti pač primerno ravnotežje. Sodelovali bomo zato, da bi bolje opredelili pravilne rešitve. To, da ostajam prepričan, da bo vse v redu, kar se tiče strategije in tudi kar se tiče specifičnih točk, vključno za hrambo podatkov. Potem splošna uredba in kako, uporab, kako se uporablja za tehnološke velikane. Prvi krat imamo jasno načelo, v skladu s katerim nam eh, ni eh, važen server, server ali pa sedež. Mi pogledamo, kje se storitve in proizvodi nudijo in pogledamo, kje se ljudje profilirajo tako da ne moramo govoriti o ekstrateritorijalnosti. Prvi krat bomo imeli pristop črno na belem. Eh, splošna uredba se bo uporabljala mnogo bolje, tudi kar se tiče tehnoloških velikanov. Naj se vrnemo v um, leta 1995-1998. Eh, takrat eh, so um, Eh, ameriški velikani spodkopavali eh, našo uredbo in so eh, zahtevali razširitev oroka, zlasti kar se tiče oktober 1998. Sedaj pa vidim, da Google, Microsoft in drugi pravijo, da so pripravljeni spoštovati te zakone, kajti vedo, da, je, da bi bili da bi razdrobljena politika zasebnosti zahtevala preveč časa. In sedaj res lahko uvedemo svetovne standarde. Vprašanje je, kako bomo zagotovili, da bodo ta načela učinkovita v praksi. Vprašanje je, ali bomo sposobni govoriti z enim glasom. Zato sem ustrajal na tem, da uh, imamo um, odbor za varstvo podatkov in da uberemo nov pristop. In sicer, da uvedemo preglednost, posodobitev, uh, odgovornost, selektivnost. Če bomo začeli uporabljati določbe glede mehanizma konsistentnosti in pa druge stvari na, na birokratičen način, potem bomo tedne opredeljevali, kdo, kdo bo storil kaj. Mi se moramo temu izogniti in zato moramo govoriti za enim glasom. In pripravljeni smo se lotiti tehnoloških velikanov. To smo tudi dokazali, kajti sinhronizirali smo naša prizadevanja v odnosu do Facebooka, ko je šlo za zasebnost podatkov. Potem je, smo pri, imeli primer Microsofta proti državi ZDA, kar se tiče oblakov. Torej, prepričan sem, da bo 25. maj res predstavljal mejnik. Pripravljeni smo bolje uporabljati splošno uredbo tudi eh, za majhna in srednja velika podjetja. Danes bomo razpravljali o tem, kako bi 30. člen izvajali v praksi torej 30. člen splošne uredbe, ko gre za določene izjeme. Ali eh, imamo izjeme eh, po defaultu ali pa bomo eh, izjeme eh, dovoljevali od primera do primera. Objavili smo že smernice. in kmalo jih bomo izdali uh, tudi za majhne srednje velike podjetja. Sedaj pa Cambridge Analytica. To ni nič novega. Ne slišimo prvikrat o takšnih kršitvah, o takšnih povezavah. Začeli smo pred enim mesecem. In sicer smo izvedli znanstveno analizo stvari. Torej, kako so na inovativen način zbirali podatke, jih shranjevali, jih ekstrapolirali iz konteksta. Ukvarjali smo se z različnimi vidiki infonomike, kajti doživljamo manipulacije in kako se v času manipulacij obdelajo ti podatki zunaj konteksta potem pa se ponovno uporablja za aplikacije velikih podatkov, pa ne samo zato, tudi zato, da bi um, uh, ponaredili resničnost, da bi imeli prednosti pri dostopanju do ljudi. Analizirali smo, kako je eden teh tehnoloških velikanov koristil 52 tisoč vzorcev profiliranih ljudi in sicer na način, In sicer tako, da tega ljudje ne opazijo. Opredelili smo tudi nekatere nove prakse. E, naprimer, e, tipkovnica, e, mikrofon vašega e, računalnika, potem so tu še druge navides tradicionalne aplikacije, kjer se zbirajo podatki na nepregleden način. Sedaj smo zabeležili te novosti. Raziskali smo, kako algoritmi omogočajo uporabo podatkov na povsem nov način. Varstvo podatkov eh, ščiti zasebne pravice, pa tudi vse druge temeljne svoboščine in pravice, ki so povezane, vključno za demokracijo torej preiskave tečejo v Združenem kraljestvu in v ZDA, kar se tiče specifičnih primerov mikrociljenja in manipulacije. Imamo študijo, iz katere izhaja, da uporabniki širijo več informacij in podatkov, ki se jim zdijo ponarejeni, kot pa eh, tiste podatke, ki se jim zdijo zanesljivi. imamo um, nek odstavek, ki zagotavlja um, določena priporočila. Torej, mi nismo odgovorni sicer za vse, ampak danes zjutraj smo na dnevni red sestanka za nacionalnimi kolegi vključili dodatno točko, kajti takoj bi se radi odzvali z enim glasom na dogajanje. In ta primer bomo spremljali in se bomo pri tem osredotočali na strateško razsežnost. Uh, torej, to mnenje se nanaša na vas in pa na druge politike v Evropski uniji. Seveda pa delamo tudi naše domače naloge, kajti izvajamo preiskave. Sinhronizirali bomo naše pobude skupaj z drugimi kolegi. Eh, torej, eh, kje smo sedaj z eh, prenosom splošne uredbe? Številne države članice so pozne. To ne pomeni, da tiste, ki so opravile svoje naloge, so opravile najbolje, kar bi lahko. Še vedno analiziramo podrobnosti, naprimer avstrijskega in nemškega prava. Eh, potem eh, preučujemo tudi besedilo nizozemske. Eh, tudi v moji državi so precej izgubljeni na tem področju zaradi parlamentarnih volitev. Prejeli smo osnutek, torej neuradni osnutek. Videl sem ga, ampak ne morem reči, da je stotno zadovoljiv. Eh, mi pa poskušamo eh, prepričevati, kar se tiče rokov in kar se tiče vsebine. Vidim, da obstaja trend, da bi minimizirali ukrepe zakonodajalcev, kar se tiče potrebnih prilagoditev. Ni velikih kršitev uredbe Evropske unije, ampak gre tukaj bolj za nekatere nijanse, ki so morda kontroverzne in zato bodo zahtevali eh, našo natančno pozornost oziroma pozornost Evropske komisije. Mi, eh, regulatorji, smo pripravljeni in mislim, da imamo lahko korist od splošne okrepitve. Eh, objavili smo notranjo študijo. potem bomo poročali tudi um, proračunskim organom v okviru naslednjega proračuna. Upoštevali smo uh, nove človeške vire, ki so sedaj um, dodeljeni varstvo, podo, varstvo podotka. Tukaj gre za nekaj. Uh, tukaj bo šlo povi, za povišanje 24 odstotkov osebja. 2400 oseb eh, predstavlja 50 odstotkov lobistov v Bruslu ne veliko, ampak dobro, poskušali bomo storiti več za manj. Poskušali bomo biti selektivni, debirokratizirali bomo določene postopke in zelo striktni bomo, kjer eh, bo to potrebno predlagal bi, da bi eh, čez šest mesecev v sodelovanju z Evropsko komisijo ob uporabi dobri, dobro poznanih forumov, kot je naprimer letno skupno srečanje nacionalnih in evropskih parlamentov, vključili na dnevni red točko o izmenjavi izkušenj pri spoštovanju splošne uredbe o varstvu podatkov. Obstaja trend k ponovni fragmentaciji. Obsta opažam določene koncesije, derogacije. Torej, prisluhnili bomo to vrstnim željam, ampak mislim, da to ni pravi pristop. Potem i zasebnost, to potrebujemo. Kajti sedaj uporabljamo zastarilo zakonodajo, e, ki se odraža tudi v eh, pravne ukvire držav članic, tega ne moramo odpraviti preden bomo imeli uredbo o e-zasebnosti. Tisti, ki bona fide uporabljajo predpise splošne uredbe, hkrati pa eh, jih ovirajo stari predpisi in to je katastrofa ne glede na kompromise, ki jih morda predvidevate, bi bilo moje močno priporočilo to, da ustrajamo na hitrem sprejemu uredbe in da se lotimo trialoga, ki je predviden za to spomlad. Eh, podpiram gospod Ernst, Eh, kar se tiče uredbe 44-2001. Ni prostora za razdrobitev, kar se tiče administrativnih podatkov. Načela morajo biti enaka. torej potrebna so določene eh, razumne prilagoditve, dodatki, specifikacije zaradi tega, ker so eh, dejavnosti organov specifične. V mislih imam Europol pa tudi druge deležnike. Vprašanje pa je, kako bomo to zagotovili. Poglavje 8a smo, uh, je bilo opredeljeno v tem oziru, na tem lahko delamo. In po našem mnenju je rešitev sledeča. Torej, vi ste omenjali Lexus Specialis v, v odnosu do Lexus Generalis. Torej, Lexus Specialis bi lahko upravičili samo, če bi šlo za nekaj tako posebnega in izredno pomembnega, da bi morali to urediti na specifičen način. Torej, zamisel, da so vsi ti organi pod krovom splošnega načela je nekaj, kar pozdravljam. Ampak redke odločbe, uredbe o Europolu vsebujejo varovalke, kaj ti, ti niso v uredbi za, eh, za policijo in pravico. Torej, če uporabljamo splošne predpise, kjer smo opredelili najviše standarde varstva, potem bi lahko morda ohranili uh, te eh, visoke standarde. Ampak mislim, da moramo ohraniti načelo enaka predpisa za vse. Potem pa še časovnica. Ta razprava o Europolu in Eurojustu je pomembna tudi za vse druge inštitucije, ki čakajo na rešitev. Torej, povejte mi, kaj lahko storim za to, da bi vas podprl pri kar najhitrejšem sprejetju te zakonodaje. Um, torej, eh, ščite zasebnosti čez nekaj ur bomo to objavili, preden bomo šli v Washington. Tukaj bo šlo za standardni sestanek nadzornikov za varstvo podatkov. Osredotočali se bomo na zadnji razvoj v ZDA. A-h. Govorili bomo o spremembi akta o vizah. govorili bomo o Fatasa in pa bomo dodali nove razmisleke, ne sicer na podlagi tega, za kar smo se dogovorili z eh, nacionalnimi organi. Obveščevalne informacije so lahko dobre, če solidno zbiramo podatke, osebne podatke. torej podatki se. Eh, torej, do problema je bilo, da do problema je prišlo zato, ker so se zbirali podatke, ker so se podbirali zasebni podatki za eh, druge namene, torej za komercialne namene, ampak pri tem je treba upoštevati preglednost, proporcionalnost, potrebnost. To je vprašanje. Torej, pozdravljamo pristop, kar se tiče preglednosti, ampak mislim, da nismo dosegli še vseh ciljev. Če pomislimo na varna pristanišča. Torej, opredelili bomo to, kar je še vedno kritično, eh, opredelili bomo področja, ki jih je treba še izboljšati. Tukaj bo šlo zlasti za nadzor. Upoštevali pa bomo eh, tudi napredek pri komercialnem delu. Videti je, da zasebni ščit ni bil, da ščit zasebnosti ni bil najvišje med prioritetami ZDA, ZDA, ampak določene izboljšave lahko uvedemo, preden bomo doživeli spet deževo. Torej, preden zadeva pristane pred Evropskim sodiščem. Se bo trajali Hvala lepa, gospod Butareli, hvala lepa za vaše pripombe. Želimo vam eh, veliko sreče pri izzivih naslednjega leta. Hvala lepa za eh, to razpravo in hvala lepa za vaš eh, zelo zanimiv prispevek. Naslednji sestanek bo potekal 26. marca med 3. in 6. in pol 7. zvečer in potem 27. marec uh, do pol enih. Hvala lepa.